Thank you. Grazie. Tako, kolegi, obrazložitve glasov. Gospod eh, Leichtfried je pripravil poročilo in sicer gre tukaj za njegovo poročilo. Tukaj imam nekaj prijav k obrazložitvam. Gospa Ovir, če je tukaj. Gospa Ovir, beseda je vaša. tänan , härra esimees . selle müra sees ma ei kuulnudki , et te mu eh, . nii sa siis ei ole soojaga imena, ker je tako glasno v ozadju. Parlament je večkrat pozival k reguliranju te vrste. Pozdravljam sprijem tega predloga, saj je v interesu vseh potnikov, da imamo transparentne pogoje za določanje varnostnih dejatev. Te dajatve bi morali biti namenjene samo plačevanju za varnost. Kolegice in kolegi, nadaljevati moramo, zato bi povedal tistim, ki želijo ostati tukaj, sedite in to čim bolj tiho. Tisti, ki pa imajo kaj započeti zunaj te dvorane, potem prosim, da zapustijo dvorano tako da lahko tukaj nadaljujemo v mirnem ozračju. Ne paška, prosim, pane Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, stejný kolegyne, kolegovia. Hvala lepa, gospod eh, predsedujúci. Eh, prepričan sem, da je smiselno, da komisija in parlament ukvarjajo z objektivizacijo eh, stroško za varnost v letalskem prometu. Povedati pa moram, da ni pravi ukrep, da določimo organe za izvane teh ukrepov. Trenutno se Evropa ukvarja z pomočjo Grčije, potrebujemo denar tudi za ponovno oživitev gospodarstva, uvajanje novih organov, nadzornih organov je pravzaprav samo igranje z denarjem davkoplačevalcev.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 o nadomestnih eh, delih v avtomobilskem prometu. To smo sprejeli v zadnjem trenutku. Menim pa, da s tem prinašamo določeno korist za naše državljane, saj zagotavljamo dobro garancijo za dobro ceno. Bi želel še kdo obrazložiti svoj glas glede poročila gospoda Leichtfrieda? Če ne, lahko nadaljujemo z poročilom gospoda Simpsona glede vseevropskega prometnega omrežja. Gospod Kancijan je na mojem seznamu. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Včeraj smo Eh, končali prvo branje do sjeja, kar zadeva vse evropska omrežja. Vendar, eh, torej zavrnili smo ta predlog in gre predvsem za pomemben vidik, ko gre za novo načrtovanje prometnih omrežij v novem desetletju. Moramo ponovno razmisliti o tem in vse je treba poenostaviti in racionalizirati znotraj Evrope, tako da bo interoperabilnost dejansko tudi izvedljiva in uresničljiva in potem, ker živimo v težkih gospodarskih časih, moramo razmišljati tudi o realizaciji teh omrežij oziroma dela omrežij in ne samo z viri, ki so nam na voljo, temveč moramo razmišljati tudi drugače in sicer eh, moramo predvsem spodbuditi razvoj gospodarstva s eh, gradnjo teh omrežij. Včeraj smo tudi videli, kako pomembno je, da se angažiramo v tej smeri. Hvala. Hvala lepa še kdo, k poročilu Simpson. No, Ne, potem pa poročilo Kirilov. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni in kohezijski sklad. Gospa Ovir, beseda je ponovno vaša. Hvala. Gospod predsedujoči, glasovala sem za. Predlogom sprememb k temu dokumentu se dosega cilje svežnja za oživitev gospodarstva. Menim, da bo to pomagalo zagnati investicije v gospodarstvo in v regiji in da bo imelo pozitivn pliv na gospodarstvo kot tako, sploh eh, ko gre za vlogo malih in srednjih podjetij in spostavljanje novih delovnih mest. Poenostavitev. določb in postopkov bo pospešila izvajanje in omogočila spopadanje z prihodnjim cilji gospa Kunajten Mikulej njene. Hvala lepa, mnoge države članice so se soočali z velikimi izgubami zaradi finančne in gospodarske krize. Mnogo države članice so doživele tudi zmanjšanje za 10 odstotkov zaradi tega se pojavljajo težave sploh v novih državah članicah. Gre za to, da lahko bolje uporabljamo sredstva iz strukturnih skladov. To je pomemben instrument, ki omogoča ponovn zagon gospodarstva teh držav. Zato je potrebno sprejeti tudi ustrezne ukrepe za to, da premustimo vse ovire. Hvala lepa, gospod Antonioci. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegice in kolegi. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in kohezijski sklad so se izkazali kot zelo pomembni instrumenti za teritorijalni razvoj in tudi za to, da se soočimo s posledicami ekonomske krize, ki traja že nekaj časa in ki. Uh, nas muči v Evropi in po svetu in zato z veseljem spremljam predloge za poenostavitev eh, postopkov za uporabo sredstev iz teh skladov, tako da bodo upravičenci imeli lažji dostop do teh sredstev. Razen tega sem tudi za dodatni znesek za financiranje za 2010 za tiste države članice, ki jih je ekonomska kriza najbolj prizadela. Hvala lepa nišče več k temu poročilu, potem nadaljujemo z poročilom gospoda Sajerja. Gospod Antonioci bi ponovno želel kaj povedati k temu poročilu, izvolite. Gospod predsedujoči, glasoval sem za poročilo kolega Zajarja, ki mu čestitam za odlično eh, analitično delo, eh, predvsem eh, Eh, na osnovi novosti, ki jih vnaša Lizbonska pogodba. Eh, to bo imelo seveda velike posledice zakonodajni postopki. Eh, postopek glede delegiranih aktov. In zato se mi zdi, da mora Evropski parlament izraziti eh, voljo, da pri tem uporabi jasna pravila, tako da bo možen tudi učinkovit eh, demokratični nadzor. Mislim, da bo potrebno predvsem v praksi pregledati, kako bo ta nov sistem funkcioniral in ga eh, more biti tudi popraviti, če je bo to potrebno. Hvala lepa, ne vidim nikogar več, ki bi želel besedo. Glede poročila Sajer. Zato bomo nadaljevali z naslednjim poročilom in sicer gre za obljube Lizbonske pogodbe na postopke odločanja. Gospod Toharus imam na seznamu govornikov. Če je spav v dvorani. Gospa Tauharos? Nije. Ne vidim nikoga drugega, ki bi želel kaj povedati, kar zadeva glasovanje o tej resoluciji. Torej, prehajamo na poročilo Van Dalen. Tukaj imam gospod Savisr na svojem seznamu. She's here. Je gospa Savisar tukaj? No, here, Če ni, potem takoj prehajamo na poročilo Polsen. Gospod Kalinovski je prvi na mojem seznamu. Pan Kalinovski. Gospod Kalinovski. Ga tudi ni ne bom dobila dveh minut verjetno ker dveh ni bilo prisotnih eh, pa vendar naj povem da popolnoma podpiram to poročilo ki se ukvarja z dobrim počutjem živali imam pa določene pomisleke glede tega kako se ta parlament ukvarja z sprejemanjem zakonodaje na tem področju imamo neustrezen pristop k varstvu pravi za živali, ne temeljimo na znanstvenih eh, osnovah in tukaj povzročamo veliko škodo evropskim proizvajalcem, evropskim eh, kmetom. V tem tednu je komisija odločila, da bo ponovno začela za pogajanje z državami Merkosurja in s tem ogrožajo prihodnost evropskih eh, kmetovalcev, sploh eh, kar zadeva eh, govedo rejo, prašiče rejo in perutninarstvo. Zato moramo izboljšati standarde glede uvoza iz tretjih držav. Če tega ne bomo storili, potem eh, bo to zelo slabo. Hvala lepa. You, Hvala, gospod Maginis. Gospod, ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Hvala, predsedujoči. Vrstvo živali je treba harmonizirati in globalno definirati. Najprej harmonizacija pri novih predpisih in novih standardih. Se moramo malce umiriti, malce počakati in najprej počakati na ustrezno enotno izvajanje v Evropski uniji. Kar pa zadeva globalizacijo, okrepljeno si moramo prizadevati za to, da bi tudi pri uvozu iz tretjih držav znotraj Evropske unije veljali enake standardi in enaka pravila, kot velja za promet znotraj Evropske unije. Menim, da imajo potrošniki pravico do ne samo varne hrane, ampak tudi varno proizvedene hrane. Hvala lepa. Še kdo k temu poročilu? No. Ne? Naslednje poročilo je poročilo gospe Lefol. Kmetijstvo, in podnebne spremembe. Gospa McGuinness eh, bi želela ponovno nekaj povedati, torej dajem besedo. Ali pa prisedujoči, preden pozabim, imam eh, skupino obiskovalcev na tribuni in jih je eh, pozdravljam, prihajajo iz mojega velinega okraja. Pomembno je, da prihajajo državljani v naš parlament in vidijo, kako delamo in vidite, kako se zanimajo z naše delo danes do povdne. Kar zadeva to poročilo, poročilo Lefol. smo danes imeli nekoga od Beatlesov pri nas, ki nam je govoril, da moramo jesti manj eh, mesa. Treba je seveda sprejeti ustrezne tehnologije za zmanjšanje emisij iz eh, kmetijstva. Vsi vemo, da moramo proizvajati več hrane na globalni ravni kot eh, manj. To moramo narediti za manj sredstvi, za manj porabe tal, manj porabe vode in za zaščite okolja to, kar je najboljša praksa, mora biti tudi javno financirano, tudi preko zasebno javnih partnerstv, tako da bodo lahko kmetovalci proizvajali na okoljsko prijazen način. Hvala lepa. In pozdravi vaši skupini obiskovalcev. Äh, äh, Gospod Jar ponovno. E, tri pripombe k temu poročilu. Kot prvo menim, da kmetijstvo ni problem, ampak rešitev problema, kar zadeva podnebne spremembe. Drugič, pri raziskavah podnebnih sprememb smo šele na začetku, čeprav mediji poskušajo spostaviti drugačen vtis. Tudi pri raziskavah podnebnih sprememb bi morali upoštevati tudi rezultate, ki ne sodijo v splošno prepričanje. In še eno spretje, treba vse potrebne ukrepe, ki so primerni in ne birokratski, in preveriti te ukrepe, kar zadeva vpliv na gospodarstvo, na primer neka okvirna direktiva, eh, evropska direktiva o rabi Italije tukaj kontraproduktivna. Hvala lepa. Še kdo? K poročilu Le Fol. No, ne, potem lahko nadaljujemo. In prihajamo na poročilo Dorfman. Ponovno vidim gospod McGinnis na svojem seznamu. Upam, da so vsi tako navdušeni med eh, obiskovalci. Zelo redko dobimo toliko časa za govor, ampak to je področje, ki mi je zelo pri srcu. Tukaj gre za to, kako bomo kmete obdržali tam, kjer so zelo težki pogoji za kmetovanje. Vemo, da kmetje najbolje skrbijo za okolje, vendar potrebuje denar, da lahko preživijo v določenih eh, območjih. Eh, biofizični kriteriji, ki jih predlaga komisija, so mogoče nekoliko prestrogi za eh, kmete. Mogoče moramo upoštevati tudi različno kvaliteto tal, v področjih Evropske unije. Na irskem segment je bilo jijo, da če bomo uporabili eh, te kriterije v atlantskem območju, bi lahko imeli težave kmetje, ki živijo tam. Zato bi komisijo pozvala, da upošteva te skrbi, ko pripravljajo zakonodajno besedilo. Komisija je dejala, da eh, kmetje bolje eh, ravnajo oziroma <clears throat> gospodarijo z tlemi kot kdorkoli drugi zato jim moramo omogočiti, da ostanejo na teh območjih. Hvala lepa. Zdaj pa poročilo te Castillo Vera, nova digitalna agenda za Evropo. Gospod Alfano je moja govornica na seznamu. Izvolite. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Torej, eh, glasovala sem za resolucijo o novi digitalni agendi, eh, kajti gre za lažji dostop do širokoposovnih povezav. In to mora biti seveda prioriteta za Evropsko unijo in širitev tega omrežja pomeni tudi več svobode izražanja za, držav, za državljane, več demokratičnosti in tudi dostop do inovacij in do znanja. Treba je poudariti, da široko pasovno omrežje eh, nudi veliko informacij tudi kar zadeva eh, razširitev interneta, imamo dve Evropi, mogoče celo Evropi s tremi hitrostmi. In Italija ima različne regije in tudi Grčija in nekatere druge, oziroma Italija v celoti je manj razvita. Um, uh, Freedom House eh, je Italijo označil kot uh, da žele z delno svobodo. Eh, medijev in jih in je pri, primerjal celo Italijo z Turčjo in nekaterimi drugimi državami. Italijanska vlada mora čim prej investirati 800 milijonov evrov, ki so predvideni za, za to, da se premosti ta digitalni prepad v Italiji. Torej, eh, ni, treba je izboljšati kakovost teh novih tehnologij v Italiji in tudi dostop, tako da bomo bolj konkurenčni tudi v evropskem merilu. Samo za vašo informacijo, eno minuto imate na voljo za obrazložitev glasu. Še kdo k poročilu k Silju? Ne, potem prihajamo naprej in imamo še čas, da obdelamo poročilo Salafranka glede strategije EU za odnose z Latinsko Ameriko. Gospod Higgins. Imam ga vse na svojem seznamu. Zdaj pa k naši najpogostejši govornici za danes, gospod McGuinness. Eh, hvala lepa eh, za vaše besede. Obiskovalcem moramo povedati, da običajno želimo tišino, ampak danes smo malce drugače razpoloženi. Naj povem, da ta parlament včeraj ni ugotovil priporočilo Salafranke, kaj pomeni podpora temu poročilu, ki ga nisem podprla. Zelo me skrbi ponovni začetek pogajanj z državami Merkosurja na dveh ravneh. Gre za možnost odprtja ponovnih pogajanj za svetovno trgovinsko organizacijo. Drugo pa je resnična zaskrbljenost. Če bomo razprodajali kmetijstvo Evropske unije in tukaj ne temnim samo na emocionalni ravni, komisija pravi, da bo to imelo hude posledice za evropsko kmetijstvo, če se bomo dogovorili v pogajanjih s Merkosurjem najbolj bo to vplivalo na živinorejo, na proizvodnjo mesa in zato opozarjam vse kolege na možne učinke takšnega dogovora. Hvala lepa. In še zadnje poročilo pred obiskom podpredsednika ZDA. Gre za srečanje na vrhu med EU in Kanado. Čo Marija Ugijas je na mojem seznamu hvala gospod predsedujoči eh, voda je splošno dobro in mora, mora biti pridržana samo nekaterim to smo hoteli poudariti kot eh, italijanska delegacija kot delegacija italije vrednot in alde tako da ne bi prišlo do privatizacije virov eh, in distribucije vode kajti gre za svetovno zadevo in um, Pri tem podpiramo tudi eh, kanadske organizacije, ki se borijo proti privatizaciji vode. Italija vrednot eh, je glasovala za besedilo, kajti to izraža naše vrednote in sicer, da poudarimo uh, eh, pomen naravnih danosti in tudi vode, da je to naše splošno, splošno dobro in zbiramo tudi uh, podpise za referendum proti privatizaciji vode in v naši državi eh, je velika podpora za tak referendum. Hvala lepa. Kolegi, pravkar sem dobil informacijo, da bo prišlo do majhne zamude, kar zadeva prihod eh, gospoda Bidna.